Uh, welcome to everybody. We can start now. Yesterday we had a very, very. Lep pozdrav vsi skupaj, sedaj bomo začeli. Včeraj smo imeli zelo intenziven delovni dan. Verjetno se nam bo sedaj pridružilo še več kolegov in kolegic, ampak začeti moramo, ker so z nami že naši gosti oziroma gost. Nadaljevali bomo v italijanskem jeziku. Hey, Tako bi rada povedala, da imamo danes to srečo, da lahko začnemo naš sestanek z izmenjavo mnen na temo, ki nam je zelo pri srcu in sicer bomo govorili o področji, s katerimi se ukvarja ta odbor. Zelo dobro, vsi vemo, kako zelo si odbor za kulturo in parlament želel, da bi v načrtih za naložbe govorim o EFSI, toliko da se razumemo, torej poleg kulture smo želeli tudi ustvarjalne industrije in zato nas zelo zanima, kaj Evropska investicijska banka počne na tem področju, kakšni so izgledi in kaj, kakšni so stiki z deležniki in državami članicami. Pozdravljam gospoda Gruberja ki je vodja oddelka za digitalno gospodarstvo ter izobraževanje pri Evropski investicijski banki, gospod Harald Gruber. Decembra lani smo imeli medparlamentarno konferenco o izobraževanju mladih. Ta konferenca je potekala tu v Bruslju in gospod Gruber je bil zelo pozoren udeleženec, spremljal je naše delo in ob koncu naših razprav je, čeprav zelo na kratko, zaradi časovne stiske, dal tudi svoj prispevek. In seveda, to nam je vzbudilo radovednost, želeli smo iti še dlje. Povedal je tudi, da želi Evropska investicijska banka vlagati v izobraževalno in ustvarjalne strukture. Rekli ste, recimo, da je Evropska investicijska banka že dolgo angažirana pri naložbah za mlade, naložbe za znanja in delovna mesta. Tu gre za podjetja. Želimo si, da bi podjetja zaposlovala mlade in jim tudi nudila poklicno usposabljanje. Spoštovani gospod Gruber, s tem dajemo besedo takoj vam. Namreč takoj lahko povemo, zaskrbljeni smo. Junkerjev načrt, naložbeni načrt, bi seveda moral preko tega novega sklada, preko teh jamstev, ki jih nudi EU, dati več možnosti, da bi tako evropske kot nacionalne platforme povabile udeležence, pa tudi deležnike, ki naj bi investirali ali nudili jamstva na tistih področjih, kjer vemo, da je eh, tveganje večje in kjer recimo majhna podjetja nimajo toliko možnosti. Donos izobraževanja je recimo tak, da ni takojšen. Vemo, da se donos seveda povrne, ampak tu ne gre samo za denarni donos, pač pa gre tudi za kompetence in socialno kohezijo. Zelo dobro vemo, da je to splošna, zapletena slika in zato potrebujemo ciljno strategijo. Zanima nas, kje smo v tem trenutku, Veste tudi, da je predsedstvo parlamenta skupaj s komisijo in tudi z uradom za obveščanje, torej dogovorjeno je bilo, da bi državam članicam in drugim deležnikom razložili, pri čemer naj bi tudi komisija, poslanci pospremili to aktivnost, zato da bi prepričali, vse tiste, ki svoja likvidna sredstva raje držijo v predalu, namesto da bi jih vlagali. Menim, da ne moremo zgolj čakati, ne moremo samo čakati, da bodo prišli projekti, kot pravi komisija in na tej točki me veseli, da imamo sogovornike tudi strani komisije in obe direktoratov, ampak dejstvo je, da potrebujemo tudi bolj proaktivno delovanje, ki bo pomagalo, da bomo bolje razlagali, povedali. Veseli nas tudi, da imamo ta portal, ki nam lahko razloži več informacij. Takoj vam dajem besedo, vidim, da imate tudi prezentacijo, kakih 15 minut vam dajem, potem pa besedo dobijo naši kolegi. Še enkrat hvala, da ste prišli in dobrodošli. Najlepša hvala, gospa Kosta. V veliko čast eh, mi je, da sem danes tukaj in rad bi se vam zahvalil za to povabilo za današnjo razpravo. Pripravil sem nekaj prosojnic, s katerimi bi rad eh, predstavil delo banke na. Eh, področju boja proti brezposobnosti mladih. Pristopil bom precej na široko. Spregovoril bom tudi o specifičnih področjih, eh, ki so v pristojnosti in v interesu tega odbora. Naj vas spomnim, da gre tukaj za eh, pregled dejavnosti lanskega leta imamo politične cilje, ker smo politična eh, banka in eh, kar se tiče brezposobnosti eh, mladih, moramo izpostaviti dve področji. Eno področje so inovacije in izobraževanje. Na izobraževanje gledamo kot nekaj, kar omogoča inovacije in to je bistvenega pomena za rast v produktivnosti v naših gospodarstvih. Druga stvar pa so mala in srednje velika podjetja. MSP-ji so tisti, ki ustvarjajo delo za mlade, ustvarjajo zaposlitve in delovna mesta za mlade. Ko govorimo o Evropski investicijski banki, moramo izpostaviti, da je to institucija, ki financira projekte. Naš glavni cilj je zagotavljanje posojil, ampak posojila morajo temeljiti na projektih. Ne moramo kar tako nekomu nakazati denar, ta oseba, ta organizacija mora imeti projekt. Projekt je nekakšno sredstvo, ustvarjamo torej sredstva. To je lahko otipljivo sredstvo, naprimer eh, ceste, telekomunikacijska infrastruktura, lahko pa je to tudi neotipljivo sredstvo, naprimer raziskave in razvoj. To je uh, vprašanje znanja, neotipljivo sredstvo, je pa vseeno sredstvo, ker so na to navezani uh, prihodni prihodki. Pomislimo na mlade. Mladi so ogromno sredstvo za Evropo in ne uporabljamo jih dovolj dobro, ne vlagamo dovolj v njih. Banka torej razmišlja o tem, kako vlagati v mlade, vlagati v to sredstvo, ki ga imamo. Izkoristiti moramo priložnosti eh, njihove veščine, tako da jih ne bomo izgubili, da ne bo prišlo do izgubene, izgubljene generacije, izgubljenih prihodkov, izgubljenega bogatstva. In o tem razmišlja banka. Eh, ko obravnava vprašanje brezposelnosti med eh, mladimi. Banka ne more financirati kar vsakega projekta. Projekt mora biti dober. Projekte sodimo glede na tri kriterije. Ekonomsko upravičen mora biti, a je to projekt, ki nekaj prinese družbi. To je prva stvar. Drugič, a je tehnično izvedljiv. In tretjič, ali je finančno samozadosten. Ali lahko ta projekt z bančnega vidika zbere eh, dovolj prihodkov, da bo odplačal posojilo. Projekt eh, sam ali pa tisti, ki ga podpirajo, seveda. In to so trije glavni kriteriji, na podlagi katerih izbiramo projekte. imamo programa službe za mlade in pa uh, ulaganje v veščine. Leta 2013 so bile težave na tem področju vedno večje, zato je banka predstavila nekaj predlogov, ki jih je na to svet podprl. In uh, ta projekt smo sprožili kar hitro. Časa ni bilo veliko, uh, šlo je namreč za nujno reševanje uh, problematike. Banka je začela s krajšim programom, ki ga je sofinancirala skupaj z Evropsko komisijo. 6 milijard letmo, letno smo želeli nameniti dvema stebroma. En od stebrov je namenjen veščinam. To je uh, vprašanje uh, ponudbe želimo torej mladim dati ustrezne veščine, da lahko takoj eh, vstopijo na trg dela in da tam najdejo delovno mesto. 3 milijarde smo torej namenili temu stebru, 3 milijarde pa uh, eh, po vpraševanju. Kdo najema te mlade? Večinoma so to MSP-ji. Gre torej za to, da MSP-jem damo neko pobudo, uh, spodbudo, da najemajo več mladih. najprej vprašanje eh, povpraševanja, eh, vprašanje delovnih mest. Nekateri instrumenti so na tem področju že obstajali, okrepili smo jih, naprimer eh, mikrofinanciranje, kar izvaja Evropski investicijski sklad. Na to pa še dejavnosti na področju MSP-jev in podjetij srednje veliko kapitalizacijo. Imamo sistem umestnih eh, posojil MSB-jem in eh, podjetjem srednje veliko kapitalizacijo. V podrobnosti ne se ne bomo uh, spuščali, zato ker časa ni bilo veliko, smo morali uh, to izvesti v treh fazah uh, in potem smo sledili razvoju dogodkov, razvoju programa, ki smo ga na to krepili v naslednjih fazah. Ta projekt še vedno teče. Sedaj pa Eh, druga plat medalje in to so veščine. Gre za vprašanje infrastrukture, naprimer. Evropa trpi zaradi pomankanja uh, eh, ulaganja v infrastrukturo na področju izobraževanja in inovacij. Po podatkih OECD-ja uh, naj bi to predstavljalo 10 odstotkov proračuna za izobraževanje, ampak v Evropi je ta delež precej nižji vedno lahko še vedno izvajamo pouk, tudi če šola eh, razpada, še vedno lahko izvajamo pouk kakšno leto, dve in tako naprej. In eh, kar se tiče proračuna, je ta delež precej eh, nizek. Poskušali smo se torej osredotočiti na infrastrukturo in to je tisto osnovno delo bank. Gre za otipljiva sredstva, ponavadi vlagamo ravno v infrastrukturo. Poskušali smo torej zagotoviti več vlaganja v infrastrukturo. E, gre za kakovost infrastrukture, ali je na voljo e, ustrezna oprema za izobraževanje, ali je infrastruktura na pravem mestu. Včasih se, včasih se namreč zgodi, da šole niso na pravem e, mestu. To so takšna osnovna vprašanja, na katera smo malce pozabili v zadnjih letih. In na to se lahko dotaknemo še nekaterih drugih elementov, ki niso tako otipljivi, vsaj ne nujno. Uporabljati moramo veščine kot neko sredstvo in eh, to se povezuje s programi eh, usposabljanja. Banka je poskušala ugotoviti, kako bi lahko podpirala to vrstne programe usposabljanja. Kako bi lahko zagotovila Eh, da bodo učitelji bolje usposobljeni, ne zgolj učenci in študenti. Zato, da bi učitelji vedeli, eh, kakšne veščine in kakšno znanje potrebujejo glede na potrebe na trgu dela. Obstajajo tudi drugi programi, naprimer za zniževanje ovir eh, pri dostopu do izobraževanja. To so lahko študentska posojila, to so lahko različne spodbude za mobilnost. Različne dejavnosti, ki so del programov, ki jih financira banka. Seveda deleži niso eh, enaki. Večinoma se banka osredotoča na tiste osnovne dejavnosti, o katerih sem govoril, in to je ulaganje v infrastrukturo. Poskuša pa banka veliko narediti tudi na drugih področjih in eh, o tem bom še govoril. Tudi takšne dejavnosti lahko namreč eh, podpiramo. Mislim, da imamo še precej manevrskega prostora, kar se tiče tega drugega, manj otipljivega dela naših eh, dejavnosti. Te prostornice lahko pregledamo eh, hitro, gre za nekakšen pregled eh, naših dejavnosti za leti 2013 in 2014. Cili, ki smo si jih zastavili, so bili več kot doseženi. Lani pa smo veliko ulagali uh, eh, v delovna mesta, gre za posojila za MSP-je, kar je neko dopolnilno uh, sredstvo za uh, eh, zaposlovanje, za usposabljanje mladih. Osredotočali pa smo se tudi na veščine, ki sem jih omenil. Gre torej za stran uh, ponudbe. In tudi tukaj uh, smo opravili dobro delo. Na tej preglednici vidite eh, pregled programov po državah. Prav tako za leti 2013 in 2014. Razlike med državami so velike, gre za statistična vprašanja, ker so včasih veliki projekti vključeni v eno leto, ne pa v drugo leto, eh, zato so razlike med tema dvema diagramoma tako eh, velike vidimo pa tukaj nekakšen aktivizem držav, ki eh, delajo na tem področju. Imamo eh, minimalni prak 3 milijard, ni pa zgornje omejitve za to vrstne eh, ukrepe, za to vrstne dejavnosti. To si lahko uh, pogledate uh, pozneje, sedaj pa bi se rad dotaknil naslednjega koraka. Kaj nas čaka sedaj uh, skladom EFSI? Verjetno zgodbo že poznate, tako da se nočem spuščati v podrobnosti. Rad pa bi vseeno povedal naslednje. EFSI načeloma ne spreminja eh, dejavnosti banke, kar se tiče našega metodološkega pristopa. Uh, banka bo financirala projekte, ki so dobri, tako kot sem pojasnil uvodoma. Izpolnjevati moramo, uh, kri, uh, morajo ustrezne kriterije, ekonomsko upravičeni, morajo biti tehnično izvedljivi. Um, In eh, finančno samozadostni. EFSI prinaša dvoje najprej obseg sredstev. Banka lahko naredi več eh, z več sredstvi. Drugi vidik pa je ta, da lahko banka tvega več. Ne ogromno več, ampak lahko izvaja tudi oziroma podpira tudi projekte, ki jih prej ni mogla podpirati zaradi previsokega finančnega tveganja. to je prav tako izjemno pomembno. Osnovna ideja, na kateri temeli EFSI, je zbiranje zasebnega kapitala in zasebni kapital je ponavadi bolj tvegan. Sektor, kot je sektor izobraževanja, ki je eden od strateško pomembnih sektorjev, poleg vseh teh drugih naprimer MSP in srednje, eh, podjetja srednje veliko kapitalizacijo in tako naprej. Eh, tukaj je treba izpolniti nekatere osnovne kriterije, ampak sektor izobraževanja je poseben zato, ker je to eh, sektor, kjer je največ javnih naložb. Večinoma se stoji iz javnih naložb. Tveganja niso tako visoka, to je res, je pa res tudi, da je težko zbirati zasebne eh, investicije v takšne javne projekte. Ravno zato moramo zelo previdno razmišljati o tem, kako zbrati zasebna sredstva. Eden od eh, naših načinov delovanja so eh, javno-zasebna partnerstva če želimo, da so ta učinkovita, morajo biti izjemno premišljena, tako da eh, s tem pridobijo vse eh, strani, ki sodelujejo v takšnem partnerstvu. Zasebnim sektorjem želimo sodelovati še posebej pri eh, poklicnem usposabljanju zasebni sektor je zelo uspešen pri učenju mladih o tem, kaj dejansko potrebujejo na trgu dela. Govorimo torej o podpori programov uh, usposabljanja, ki jih uh, vodijo oziroma spodbujejo k njim podjetja. Poslati uh, nekoga v uh, šolo, kjer uh, se mora usposobiti, stane poslati nekoga v podjetje, kjer se prav tako usposablja, eh, pa je prav tako en od načinov usposabljanja. S tem ljudje pridobijo nekatere veščine, tudi socialne veščine, ki so bistvenega pomena za upravljanje delovnega mesta. In podjetja vlagajo v ta tip usposabljanja. Mi poskušamo eh, upoštevati te stroške, ki jih imajo podjetja, ki zagotavljajo usposabljanje mladih, eh, kot investicijo razmišljamo torej o tem, kako z našimi finančnimi proizvodi podpirati to vrstne dejavnosti. Ta preglednica kaže obseg oziroma nabor finančnih proizvodov, ki jih eh, omogoča banka. Eh, ti so na voljo tudi v okviru sklada EFSI. Podpiramo lahko izjemno majhne projekte, pa tudi ogromne projekte majhni projekti so tisti, eh, ki so ponovadi najbolj tvegani, še posebej, če jih podpira eh, zasebni sektor. In to vrstne projekte moramo eh, podpirati z različnimi institucijami, naprimer Evropski investicijski sklad je eden od teh. Če pa so to večji projekti, pa je lahko podpira tudi naša banka. Naj se ponovno vrnem eh, k morebitnim ukrepom, ki bi jih lahko izvajali. Razmišljati je treba o javno-zasebnih partnerstvih, razmišljati je treba o uh, zasebnem sektorju, o MSP-jih, o podjetjih s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Če je govor na primer o ustvarjalni industriji, potem uh, moramo upoštevati dejstvo, da uh, tukaj obstajajo bodi si MSP-ji, eh, zadružne ustanove in to vrstne ustanove, to vrstno podjetje lahko podpiramo tudi v okviru sklada EFSI, pa tudi v okviru drugih instrumentov, ki jih razvija Evropski investicijski sklad. Če gre za eh, dejavnosti, ki jih eh, podpira zasebni sektor, potem uh, seveda prispevajo k ciljem, ki smo si jih zastavili v okviru sklada EFSI, zbiranje zasebnih sredstev. Toro. Ampak previdno moramo razmišljati uh, o tem, kako predlagati projekte. Sklad EFSI je vzpostavil tudi svetovalno vozlišče, ki takšnim podpornikom različnih projektov omogoča uh, piljenje različnih projektov, ki jih lahko oblikujejo točno tako, da odgovarjajo točno določenim instrumentom, ki jih na voljo daje banka. Obstaja torej več možnosti sodelovanja, je pa treba pri tem zelo pazljivo razmišljati, zelo ustvarjalno razmišljati o projektih in o skupnostih, ki si želijo finančnih sredstev. Dejstvo je, da finančno sredstvo sredstva niso nujno problem, če imamo eh, dober projekt, dobro pripravljen projekt. Oska grla nastanejo pri eh, vzpostavljanju projektov, ki bi jih lahko na nek način podprli s finančnimi orodji. Sklad EFSI nima eh, sektorskih omejitev. Če imate neke dobre ideje za sektor izobraževanja, za ustvarjalne industrije, potem uh, ni nobenih omejitev, ni omejitev glede na število projektov, če so ti projekti seveda dobro oblikovani. Ne vem, imam še nekaj primerov, eh, lahko predstavim nekaj primerov, če želite, lahko pa se na tem mestu ustavim, če, eh, če želite. Mikrofon, prosim. Mm. Sorry. No. I just suggest something. Education. No, lahko bi nekaj povedali o izobraževanju, o ustvarjalni industriji. Eh, tukaj me zanima, če vi ustvarjate projekte oziroma če predlagate vzpostavitev eh, mrež, eh, kak, kako to poteka v praksi. Mislim, da je prvi primer, ki sem ga pripravil zelo dober primer. Zato, ker eh, se lahko prilagodi ustvarjalni industriji. Gre za sodelovanje s špansko banko, ki poskuša spodbujati projekte, V izobraževalnem sektorju nudi študentska posojila študentska posojila lahko uh, uporabljamo na različne načine. Gre za dejavnost, kjer imamo velik nabor relativno majhnih posojil, ta posojila združimo, poplačilo pa je na to odvisno od eh, stopnje uspeha. Če študent ne dobi delovnega mesta, ne dobi službe, potem ne, mora, ne more odplačati posojila in banka mora to odpisati. Ampak večina študentov lahko odplača uh, posojilo, ki so ga dobili. In to je nek finančni instrument, ki ga lahko takšne uh, kreditne institucije podpirajo. Poglejmo si naprimer eh, področje audiovizualnih eh, dejavnosti. Tudi tukaj lahko imamo podobne dejavnosti in če je teh dejavnosti, teh eh, aktivnosti dovolj, če jih lahko združimo, če lahko zgradimo nek pul, potem jih lahko podpiramo eh, s finančnimi instrumenti, kakršna so posojila. V tem okviru lahko razmišljamo tudi o drugih primerih, naprimer infrastruktura. Gre za tehnične šole, eh, poklicne šole v Franciji, kjer je premalo eh, vlagan, premalo investicij. Zakonodajalci so se sedaj prebudili, da sedaj ugotavljajo, da so eh, investicije resnično potrebne. Lahko razmišljamo tudi o infrastrukturi v sektorju kulture. A imamo infrastrukturo, ki lahko podpira razvoj kulture morda ne moremo podpirati neposredno dejavnosti na področju kulture, lahko pa vzpostavimo neko platformo, ki na to omogoča izvajanje kulturnih dejavnosti. Že ta fizična platforma je velik korak naprej. To je lahko bodi si fizična platforma, bodi si, lahko, eh, bodi si je to digitalna platforma. Eh, na spletu, na primer. Nekaj virtualnega. Banka je, na primer, Eh, podprla več projektov na področju digitalnih tehnologij in audiovizualnih eh, dejavnosti. Naprimer, Rovio smo podpirali Angry Birds. Eh, to so ustvarjalna podjetja, ki oblikujejo računalniške igre. In tukaj Evropa zaostaja za drugimi akterji v svetu. Večina digitalnih vsebin namreč nastane v ZDA imamo pa prav tako uh, ustvarjalne, talentirane ljudi v Evropi. Morda jih je tukaj celo več in namesto, da bi uh, ljudje morali odhajati v ZDA in tam razvijati svoje ideje, moramo ustvariti platformo, s pomočjo katere bodo razvijali tukaj v Evropi. In to je eden od takšnih primerov. Najlepša hvala. To je bila zelo eh, dobra, razumljiva predstavitev. Gre pa seveda za izjemno zapleteno. Eh, področje. Govoriti moramo tudi o eh, tem kriteriju dopolnilnosti v okviru sklada EFSI, kako se EFSI dopolnjuje z drugimi skladi. Sedaj bom besedo predala kolegom in kolegicam, ki so eh, prosili za besedo. Najprej gospa Kamer Evert, nato pa Helga Trüppel. Hvala lepa. Hvala lepa za to, kar ste nam danes predstavili. Imela bi eno vprašanje, ki se zlasti nanaša na področje izobraževanja. Področje izobraževanja je izredno občutljivo področje. In za to področje je odgovorna država, torej za vsebine izobraževanja. In če sedaj govorimo o zasebnem ulaganju, potem praviloma govorimo o takšnih investicijah, da tisti, ki investirajo, imajo interes za neke vrste dobiček ampak zlasti na področju izobraževalnih ukrepov, moramo biti tukaj izredno previdni, kajti mi ne želimo privatizacije izobraževanja. In iz tega izhaja tudi moje vprašanje. Če dobite na mizo projekte iz področja izobraževanja, kako zagotovite to, da je to združljivo tudi z nacionalnimi ali pa regionalnimi izobraževalnimi sistemi in pa eh, kako je to združljivo s cilji, ki veljajo v posamičnih regijah ali državah. Nekoliko drugače je gotovo na področju poklicnega usposabljanja, kajti tu je zadeva mogoče preprostejša, kajti podjetja imajo velik interes za to, da dobijo kvalificirano delovno silo, ki potem vstopi na trg dela. In zato se mi zdi pomembno, da tukaj odgovornost prevzame tudi privatna industrija. Naprimer za ustvaritev dualnega eh, sistema izobraževanja, kakorkoli že to je. Ampak seveda se na področju šul, šulskega, univerzitetnega izobraževanja, pa tudi na področju nadaljnega izobraževanja odraslih, moramo paziti na to, da ne spodbujamo projekte, kjer gre pri tistemu, ki vlaga zgolj za dobiček, ne pa za cilje izobraževanja, ki eh, so v ozadju. Torej, paziti moramo na to, da eh, to vrste projekti niso v nasprotju s siceršnjimi cilji izobraževanja in da ne gre zgolj za dobiček. Ja, Helga Trupe, hvala in hvala za vašo predstavitev. Zanima me, Kako vi gledate na nove priložnosti v okviru sklada EFSI? A so ustvarjalna podjetja in ustvarjalna industrija dovolj dobro eh, obveščeni o teh eh, možnostih? Ali nam lahko kaj več poveste o številu eh, prošen in koliko je sprejetih? Ali lahko poveste, Eh, še kaj o novih finančnih instrumentih v okviru ustvarjalne Evrope, kaj banke počnejo na tem področju. Ta odbor se še posebej zanima za eh, dostop do finančnih sredstev za majhne eh, ustvarjalne in umetniške projekte. Euh, Najlepša hvala za ta dokument. Imamo vprašanje v zvezi z uh, MSP-ji in holdingi. Kot veste, MSP-ji pogosto nimajo več ljudi, da bi eh, izpolnjevali vse te dosjeje, eh, holdingi pa imajo malce eh, več možnosti. Tako da moramo paziti na to, da ne bo nastalo preveč razlik, holdingi bodo uh, sodelovali pri teh projektih, MSP-ji pa ne. Vemo, da so MSP-ji tisti, ki zaposlujejo največ ljudi, ki uh, zagotavljajo bogatstvo naših držav, tudi Francije. Eben. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Even. Um, <clears throat> Najlepša hvala in hvala za to predstavitev. Žal niste vključili univerze v Swanseju. Eh, med primere imamo eh, odlične infrastrukture, odlično infrastrukturo eh, v okviru te univerze, na to smo izjemno ponosni. Imam vprašanje v zvezi z lokalnimi oblastmi. V zadnjih mesecih naj bi Cardiff, prestolnica Walesa, posegel eh, v proračun za področje kulture, to bi vplivalo eh, na gledališča in na druge, na kulturo. Na, ža, na srečo so se zdaj, se sedaj odločili eh, za nasprotno. Ali lahko kaj več poveste o sodelovanju uh, z organizacijami v uh, umetniškem sektorju? A bi lahko več takšnih institucij predlagalo projekte, če bi prišlo eh, do tovrstnih eh, varčevalnih rezov, da bi lahko vsaj za nekaj časa eh, gledališča, kinematografije in tako naprej še naprej delali in ponujali določen program in se izognili rezom v javni porabi. Zdaj pa gospa Libačka. Bardzo dziękuję. Ja z dużym zainteresowaniem. Hvala lepa za velikim interesom. Sem prisluhnila vaši predstavitvi. Kajti to je bil odgovor na vprašanje, ki sem ga včeraj postavila komisarju. Vprašala sem ga, kako bi dosegli učinek sinergije med eh, programi izobraževanja na eni strani in pa Junkerjevim načrtom na drugi strani oziroma eh, kako bi potekalo sodelovanje za IIB ali pa za zasebniki. In danes ste v resnici odgovorili na to vprašanje, ampak danes bi imela še eno dodatno vprašanje za vas. Ali bi lahko ta učinek sinergije še povečali in sicer tako, da vključimo še strukturne sklade, kohezijski sklad, ampak tudi takšne projekte, kot je eh, obzorja 2020 v moji državi, na polskem, obstajajo določene uvire, ko gre za tveganje pri uh, eh, ulaganjih v majhna srednja velika podjetja. In to tveganje je zelo pomembno. Kdo bo prevzel stroške tveganja, če uh, nek projekt spodleti? ali vidite tukaj možnost za to, da učinek sinergije pri takšnih programih še povečamo, kot je naprimer Erasmus, pa tudi pri teh velikih izobraževalnih programih. Tu imamo predstavnike komisije. Zanima me, ali želi kdo besedo strani komisije. Uh, Najlepša hvala. Začela bom jaz, morda pa bodo potem spregovorili še drugi kolegi. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Gruberju za zanimivo predstavitev. Morda eh, bom ponovila nekaj komentarjev, ki ste jih podali že vi. Mi smo namreč zaznali iste trende, ko, se, ko smo se pogovarjali o, o, z državami članicami in uh, govorili o pripravi projektov. Imeli smo konferenco oktobra lani skupaj eh, z Evropsko investicijsko banko, zato da bi uh, ozaveščali o priložnostih uh, investicijskega načrta in novega instrumenta EFSI. Poskušali smo uh, zbrati različne deležnike, ki bi lahko eventualno podprli nove projekte. Prišli smo do dveh glavnih eh, sklepov na tej konferenci, vsaj kar se tiče področja izobraževanja, seveda. Eno od pomembnih vprašanj je vprašanje majhnih projektov in kot ste dejali, gospod Gruber, obstaja osko grlo za ustvarjanje uh, projektov. Ti namreč niso združeni uh, Eh, in to združevanje projektov je ena od eh, ovir. Druga ovira, ki ste jo prav tako izpostavili, pa je eh, težava mešanice javnega in zasebnega financiranja. Včasih še vedno obstajajo pravne ovire za to vrstno združevanje sredstev, vsaj v državah članicah. Ugotovljeno je bilo tudi, da eh, je treba zagotoviti, da sedaj ne bodo zasebna sredstva privatiz privatizirala javno sfero izobraževanja. Ne gre za to, gre za dopolnilna sredstva. Uporabiti moramo torej vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da odpravimo uh, vrzeli na področju investicij v izobraževanje. Izpon, uh, eh, izpostaviti je treba torej ta, uh, to dopolnilnost zasebnih sredstev. V komisiji smo eh, analizirali različne možnosti eh, in skupaj z investicijsko banko želimo ugotoviti, če obstajajo načini, eh, s katerimi bi lahko mi pripomogli k združevanju projektov, naprimer s pomočjo investicijskih platform zaenkrat še nimamo končnega odgovora na to problematiko, vseeno pa poskušamo najti eh, način pomoči. Na koncu so seveda tisti, ki predlagajo projekte, tisti, ki morajo nekaj narediti. Lahko pa jim pomagamo pri tem. In še zadnji komentar. Eh, vozlišče je prav tako izjemno pomembno. Potrebujemo tehnično znanje na lokalni eh, ravni, tako da bodo ljudi lahko razvijali in pripravljali projekte. In ne na zadnje, še vprašanje različnih eh, instrumentov za financiranje. To je prav tako izjemno pomembno, še posebej glede na to, da bo komisija maja predstavila agendo za veščine. V sklopu tega predloga bomo eh, obelodani različne možnosti združevanja instrumentov. Imamo investicijski načrt, EFSI, imamo eh, strukturne sklade, imamo obzorje 2020, imamo Erasmus plus. Mislim, da nas čaka še nekaj zelo zanimivega dela in mislim, da uh, moramo tesno sodelovati tudi na evropski ravni, da nam bo na koncu uspelo. Hvala. E, zelo na kratko, seveda, ker je časa malo, ampak izvolite še vi. Eh, eh, Hvala, sem iz GD uh, Rasti, Growth. 10. marca bomo organizirali delavnico za deležnike. Eh, prišli bodo zelo konkretni eh, deležniki, prišli bodo predstavniki ustvarjalne industrije in pa kulture. Ja, potem so tukaj tudi regije, ki jih to zanima. Eh, prišli pa bodo tudi kolegi iz GD Connect, ali pa uh, eh, glede regijo. To bi bila lahko dobra priložnost, da razmišljamo o sinergijah eh, različnih um, projektov, eh, ki se financirajo. Začeli pa smo sodelovati tudi z določenimi združenji o, in se pogovarjamo o združevanju projektov. Na tej delavnici bomo slišali tudi možne ideje, ki bi jih radi tudi preizkušili. preizkusili. In kasneje vam bom lahko posredovala tudi informacije o tej delavnici. Hvala. Prego, dottoressa Recalde. Izvolite. From DG Connect. Dobro jutro, prihajam iz GD Connect. Rada bi povedala, kako je s pogajanji uh, o, um, uh, uh, z EIF in uh, ustvarjalno industrijo. Lahko bomo sporazum podpisali kar se da hitro, smo prepričani, verjetno spomladi. Uh, Poleg tega smo začeli z dejavnosti komunikacije a, v tem sektorju in pri a, teh dejavnostih a, smo aktivirali tudi a, a, urade a, ustvarjanje Evrope v država članica. Torej, v tem letu a, bomo organizirali številne dejavnosti, da bi kar se da mobilizirali a, kulturni sektor. Se, Hvala lepa, hvala tudi za te prispevke komisije. Povedala bi samo eno. Zdi se mi samo posebej umevno. Vi ste namreč povedali, katere so ovire, priložnosti in tveganja. Ampak po tem, kar smo slišali strani kolegov in komisije, lahko rečemo, da brez aktivne vloge komisije, recimo pri platformah za projekte, zlasti majhna podjetja ne bodo mogla ustrezno odreagirati. Zato si ne želim, da bi te prioritete presegle druge panoge, močnejše panoge, kjer eh, morda so močnejši, kot so ti projekti. Potem govorili smo tudi o donosu investicij v izobraževanje. In to imam dve vprašanje. Vem, da se dela na portalu. Ta portal naj bi omogočil enostaven dostop do projektov in seveda pomembno je tudi, da imamo čim več informacij. Seveda, tu imamo več pobud, sensibiliziranje in podobno. Ali se da zadevo kako bolj direktno predstaviti, ker se mi zdi vse skupaj precej zapleteno. Drugič, naložbe deležnikov. Ali vabite samo evropske ali tudi tuje deležnike ali kakorkoli spodbujate, skušate pritegniti. Vsekakor je bilo to današnje srečanje zgolj začetno, zelo obetavno, prizadevali se bomo za skupno delo, vendar pa naj povem, da morata biti te dve področji zelo prezentni, ker obetata rast, zaposlitev in socialno kohezijo in ravno zato prinašajo te panoge veliko dodano vrednost. Govorili smo o 5 odstotkov BDP-ja, 8 milijon delovnih mest, v rasti, anticiklično, ampak pomagati je treba tem panogam. Pravčuje se nov finančni inštrument, prav namenjen ustvarjalni Evropi in upamo, da bo tudi EFSI tu lahko imel nalogo, ampak kot rečeno, tu se mi zdi, da potrebujemo zelo jasno perspektivo glede vseh inštrumentov. Za zaključek imamo pet minut, mm, lahko vam damo kakšno minutko več, ampak to za zaključek. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše komentarje. Šel bom od eh, komentarja do komentarja po vrstnem redu. Kar se tiče vsebine. Da, IB e vključuje tudi zasebne operaterje pri eh, financiranju izobraževalnega sektorja. Ampak Seveda, eh, upoštevamo tudi izobraževalne načrte in pa infrastrukturo. In najučinkovitejša udeležba privatnega sektorja je pri infrastrukturi. In najbolje zasebni sektor lahko zagotavlja financiranje infrastrukture. In to, ne, to ne zadeva vsebine izobraževanja. To se lahko nekoliko spremeni pri visokem izobraževalnem sektorju, kjer je dobro, da imamo konkurenco med javnim in zasebnim sektorjem pri vsebinah. Ali pa je do neke mere tako, da zasebni sektor poseduje zelo dobro znanje. In sicer zlasti pri poklicnem usposabljanju, ampak da, to je uh, delikatno uh, ravnovesje, ki ga moramo vzdrževati in tega se zavedamo. Naslednje vprašanje. Do kakšne mere je upleten IFSI v ustvarjalne industrije? Mislim, da lahko razširimo posojanje v tem sektorju. Ampak ponavljam, tukaj eh, bi lahko eh, svetovalno vozlišče pomagalo pri temu, da bi oblikovali projekte na takšen način, da bi jih lahko financirali. Banka daje posojila za to, da izboljšamo infrastrukturo, naprimer, eh, da se obnovijo operne hiše in tako naprej. Eh, veliko se tu dogaja v okviru obnove mest in ustvarjalni sektor je tukaj zelo upleten, naprimer kot dobavitelj v tem sektorju, naprimer kaj pomeni obnoviti eh, opero, kaj to predstavlja za ustvarjalno industrijo. Majhna in srednje velika podjetja, kot ste videli, so prosovnice, so tiste, ki podajo največji prispevek k reševanju problemov pri izobraževanju. Evropa ima zelo živahen sektor MSP-jev in gre za to, da dobimo prave veščine, da bodo MSP-ji imeli še nadaljne možnosti za absorpcijo mladih. Zelo jasno je, da so MSP tisti, ki igrajo tukaj ključno vlogo. Uh, omenili ste uh, univerzo iz Anglije, da to je bil velik uh, uspeh. Torej, to je res lep primer. To je lep primer, kako lahko spremenimo uh, industrijski objekt v objekt uh, visokega izobraževanja vključen je bil tudi zasebni sektor. In mislim, da je to tipičen primer tega, kako bi moral biti videti projekt, ki ga financira EFSI. In številne države so že uvajale takšne stvari. Naprimer, v Luksemburgu so uh, je klavsko uh, eh, tovarno spremenili v objekt uh, visokega izobraževanja. To pomeni, da uh, objekte iz prejšnjega stoletja spremenimo v objekte, ki so primerne današnjemu stoletju. Potem učinki sinergije. Da, še vedno bi obstajajo možnosti za to. še vedno rastejo te sinergije. Poskušamo ustvarjati naprimer um, uh, sklade lasniškega kapitala in poskušamo zagotavljati različne oblike financiranja. Veliko je možnosti, naprimer na področju strukturnih skladov, kajti pogosto imamo problem, da če niste banka, potem nimate dovolj finančne discipline, da bi to lahko zagotavljali v celotnem obdobju eh, projekta. Morda te imate denar za začet, na začetku, ampak vi potrebujete sredstva za celotno življenjsko obdobje. In eh, zelo pomembna je finančna disciplina za dolgoročne projekte. In tu je še veliko vzvoda, ki bi ga lahko izkoristili. Dobro, mislim, da je moj čas potekel. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gruber, da ste prišli. Hvala za jasnost. Moram reči, da je to zelo velik izziv za Evropsko unijo, za parlament, za naš odbor, pa tudi za Evropsko investicijsko banko. Seveda računamo, da boste naš sogovornik Vemo, da imate usmerevalno skupino, upravni organ, skratka veliko strokovnjakov in upam, da bomo naleteli na to dovzetnost. Ampak upam tudi, da bomo poiskali proaktivne načine za to, da bi lahko združili te izkušnje. In tudi ta komunikacijska kampanja bo zelo pomembna. Mi nameravamo to narediti ob podpori komisije in Evropske investicijske banke tudi v moji domovini. Hvala še enkrat za vašo prisotnost in hvala tudi predstavnikom komisije. Nasvidenje. Allora, colleghi, noi abbiamo ora un punto molto interessante. Sledi zelo zanimiva točka in sicer predstavitev študije, ki je v tem trenutku zelo strateška. Gre za študijo o evropskih kulturnih ustanovah v tujini. Malo tišine, prosim, ker moramo nadaljevati z našim delom. Hvala predstavnikom komisije, da so se nam pridružili. Pozdravljam raziskovalke, gospa Jolanta Smit in gospa Klementina Dobuf. ki nam bosta predstavili to raziskavo. Namen te študije je, da bi bolje razumeli, kakšna je lahko strateška uloga in tudi koordinacijska uloga. Gre skratka za ulogo držav članic in Evropske unije v tretjih državah Kot veste, je v tem trenutku to zelo pomembno. Najavljena je bila nova strategija glede evropske kulturne diplomacije in zato je za nas zelo pomembno, da danes prisluhnemo tej študiji, zato da bomo pripravljeni na razpravo in na dialog v zvezi z novo kulturno diplomacijo. Včeraj nam je komisar Navračič potrdil, da je ta eh, strategija najavljena za naslednji mesec skupaj z gospo Mogherini in komisarjem za področje sodelovanja. Zato nas zanima, kakšna je sedanja vloga, potencijalna vloga, kakšne bi lahko bile dobre prakse, izkušnje, modeli sodelovanja, angažmaja in sodelovanja pri evropskih projektih. Zdi se mi, da bo to zelo zanimiva tema. Mreža nacionalnih kulturnih inštitutov je že partnerica, ampak menim, da bi bilo zelo korisno, če slišimo, kakšne izkušnje že obstajajo, kako jih lahko združimo za promocijo eh, kulturne identitete in za promocijo naše med, našega medkulturnega sodelovanja. Do enajstih imamo časa, ob enajstih moramo zaključiti. Mislim, da bo dovolj časa, da vse postorimo. Izvolite. Hvala lepa, gospa Kosta. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu tega odbora, da ste nam dali priložnost za izdelavo te študije in pa za to, da jo danes predstavimo. Kot je dejala gospa eh, Kosta, ta študija prihaja v pravem trenutku kajti komisija sedaj dela na novi strategiji za kulturno diplomacijo ali pa za kulturne odnose, kot to včasih imenujemo. Gospa Mogherini bo predstavila novo sporočilo na naslednjem Evropskem kulturnem forumu aprila tega leta. to, ta študija je bila objavljena na spletni strani vašega odbora pred dvemi tedni. Od takrat smo prejeli zelo dobre povratne informacije in sicer eh, zlasti se strani kulturnih ustanov. Številne so nam povedale, da imajo občutek, da je to zelo pomemben korak naprej v smeri ustanovitve eh, nove strategije za kulturne odnose. Nekateri so to imenovali celo Biblijo, kar je bilo za nas izredno spodbudno slišati. Kaj so bili cilji te študije, gospa Kosta jih je že nakratko omenila? Gre za to, da bi si pogledali, kakšno vlogo lahko igrajo kulturne ustanove eh, v okviru evropske strategije. Pogledali smo si tudi strukturo teh ustanov in pogledali smo se, ali že potekajo dejavnosti za evropsko razsežnostjo. Pogledali pa smo si tudi šibke in močne točke, da bi ovrednotili, kakšno ulogo bi lahko te ustanove odigrale. Tukaj eh, pred vami je prosolnica, ki navaja kulturne inštitute, ki smo se jih pogledali, 29 jih je, in eh, ti zajema 22 držav članic Evropske unije. V nekaterih primerjih je tako, da ima ena država več kulturnih eh, ustanov in sicer so za to ali politični ali zgodovinski razlogi. Rada bi povdarila sledeče. Ideja, da imamo Evropsko strategijo za kulturo v zunanjih odnosih, je nekaj, kar izvira iz Evropskega parlamenta leta 2011 je bila sprejeta resolucija in ta je vodila k pripravljalnemu delu. To je financiral Evropski parlament, izvedla pa je to Evropska komisija skupaj z konzorcijem kulturnih ustanov. In uh, to delo je zelo pomembno, kajti pokazalo je, da tretje države po svetu so pripravljene sodelovati z Evropo na področju kulture. Vključujajo se tudi uh, posamične države, torej zelo jih zanima delo z nami. Um, predložili smo tudi nekaj praktičnih priporočil, kako bi lahko Evropska unija to izvajala in kako bi lahko to bolje izvajala. To pripravljalno delo je bilo potem navdih za številne dejavnosti, ki jih izvajajo evropske inštitucije, vključno z Evropskim parlamentom. To je eh, bila, o tem je potekala razprava v tem odboru, pa tudi v odboru um, AFED. Julie Wood je pred kratkim pripravila mnenje in tudi ona je omenjala uh, to pripravljeno delo. V današnjem globalnem svetu je zelo pomembno, da Evropa eh, uporablja svoje kulta, kulturno premoženje. To je zelo pomembno, prav tako kot gospodarska in politična sila Evropske unije. Kajti to bo omogočilo Evropski uniji, da ustvari boljše odnose z ljudmi zunaj EU, odnose, ki temelijo na zaupanju in medsebojnem razumevanju in to bo ob koncu privedlo do boljše podobe Evropske unije. Ko govorimo o kulturi ali pa o kulturnih odnosih in kulturni diplomaciji, imamo v mislih kulturo v zelo širokem smislu. Ehm, pokrivamo torej ehm, šport, izobraževanje, razvoj, civilno družbo, pa tudi ehm, deljenje skupnih vrednot, temeljnih vrednot Evropske unije ko govorimo o novih načinih obravnave kulturne diplomacije na evropski ravni, naj povdarim, da iščemo nove poti, kako bi uh, vključili ljudi zunaj EU. Tukaj gre eh, za ustvarjamo stike uh, med ljudmi, potem uh, projekti, ki temeljijo na sodelovanju. Uh, želimo dialog, medsebojno razumevanje in ne gre zgolj za organizacijo dogodkov, kjer potem neka kulturna ustanova zgolj spodbuja oziroma predstavlja kulturo. Želimo iti dlje in mislimo, da bi tukaj EU lahko predstavljala dodatno, eh, eh, dodano vrednost. Sedaj pa bom besedo predala kolegici Klementin, ki bo predstavila uh, strukturo kulturnih ustanov in bo predstavila kulturno razsežnost dejavnosti. Hvala lepa, Jolanda, za uh, tvoj uvod. Uh, Torej v okviru teh študij smo si pogledali eh, specifične velike kulturnih ustanov. Ugotovili smo, da obstaja velika, eh, obstajajo velike razlike med ustanovami, kar se tiče modela upravljanja velikosti, kar se tiče vključevanja, spodbujanja oziroma promoviranja Evropske unije in kar se tiče eh, udeležbe projektov, ki jih financira EU gospoda eh, imajo eh, podobne misije, spodbujanje jezika, kulture in pa nacionalnih um, uh, blagovnih znank in pa spodbujanje kulturne scene. Če si pogledamo operacije teh ustanov v tujini, potem vidimo, da obstaja velika mreža, da je tukaj zaposlenih 30 tisoč ljudi in da je tukaj eh, promet, ki znaša 2,3 eh, milijarde evrov. Eh, predstavljene so v 156 državah zune Evropske unije in tukaj je 2170 uradov. Lahko opazimo, da je prišlo do spremembe. In sicer v smislu tega, da imamo sedaj bolj geostrateške in geografske strategije, naprimer v južnem partnerstvu, v vzhodnem partnerstvu. In to odraža tudi nove tematske prioritete, preprečevanje radikalizacije mladih, potem eh, migracijo, eh, begunce, medkulturni in medverski dialog. In to je zelo v skladu z prioritetami Evropske unije. Sedaj pa evropska razsežnost kulturnih ustanov. One nimajo specifičnega mandata, da naj bi spodbujale eh, e, vrednote Evropske unije, ampak uh, gre tukaj za izvajanje specifičnih akcij. Evropske ustanove ima, sta, so združene v dve omrežji, eno je Unik, to je bilo že omenjeno prej. To je razmeroma mlado omrežje, staro je 10 let. Eh, urad je, tega omrežja je v Bruslu in pa ima številne grozde eh, po celem svetu poskuša eh, ustanove bolje organizirati in poskuša biti eh, ključni igralec pri izvajanju evropske strategije za zunanje odnose. Potem imamo omrežje More Europe. Tu so nekatere organizacije, pa tudi nekatere članice Junika. Potem nekatere kulturne ustanove imajo urade v Bruslju in imajo potem tukaj tudi stike z evropskimi inštitucijami in eh, poskušajo temu omrežju dostopati do financiranja EU. Potem imamo tudi grozde, 25 eh, jih je. Niso vsi eh, dobro organizirani, ampak lahko bi bili ključni akteri za to, da bi eh, dejavnost tim eh, kulturnih ustanov dodali evropsko dodano, eh, dodano vrednost. Tukaj gre za projekte, ki jih financirajo evropska sredstva. Evropske ustanove so že vključene v to vrstne projekte. Ampak ponavadi so to največje ustanove, ki imajo zmogljivost za to lahko pa bi igrale bolj strateško vlogo. In tukaj imamo dva zelo zanimiva primera EU grozdov, ki sodelujeta z evropskimi delegacijami, naprimer v eh, Jordaniji in v Tuniziji. In njihov grozd tukaj je skupaj za evropsko uh, delegacijo izvajal kulturni Eh, program eh, Ministrstva za kulturo Tunizije. Sedaj pa eh, vračam besedo kolegici, ki bo povdarila šibke in močne točke in pa grožnje pri upravljanju kulturnih ustanov. Da, kako lahko kulturne ustanove prispevajo k novi politiki če želimo odgovoriti na to vprašanje, si moramo pogledati šibke in močne točke, priložnosti, ki jih lahko eh, ponujajo, pa tudi grožnje, ki tudi obstajajo. Kulturne ustanove so enote, ki bi lahko kompenzirale šibkosti uh, evropskih inštitucij. Uh, naprimer eh, pomankanje eh, kompetenc na področju kulture ali pa eh, naprimer razmeroma slabe izkušnje, skope izkušnje delegacij Evropske unije po celem svetu in sicer v zvezi s kulturno diplomacijo. zelo redke evropske delegacije, samo tri, samo tri eh, delegacije imajo osebo, ki se ukvarja s kulturo. Sicer delegacije nimajo posebnih oseb, ki bi se ukvarjali s tem področjem. In eh, to je oseba, ki ima potem stike z ambasadami, eh, s pristojnimi za kulturo ali pa s kulturnimi inštituti. Kaj so močne točke kulturnih ustanov? ena od močnih točk je gotovo infrastruktura in pa viri. To je ravno predstavila kolegica. To nudi možnost Evropski uniji, da jih koristijo, da imajo od njih koristi in da se izognemo temu, da bi uh, podvajali infrastrukturo. In to je lahko samo nekaj dobrega. Potem pa omrežja. Številne kulturne ustanove obstajajo že zelo dolgo. Imamo celo primere, ko so ti ukvarjale že preden je bila podpisana rimska pogodba. To pomeni, da so imeli priložnost za to, da so vzpostavile široka omrežja za civilno družbo v tretjih državah z vladami pa tudi z eh, ura, državnimi uradniki, ki se ukvarjajo z obraževanjem in kulturo, pa seveda tudi z eh, kulturnimi eh, delavci v teh državah. Imajo pa tudi dobre povezave z delegacijami Evropske unije. Še nekaj je zelo pomembno, namreč um, uživajo zaupanje, e, imajo jih kot e, zaupnega partnerja v, v tretjih državah in zato jih ne vidijo kot propagandne stroje vlade. In to je danes pomembno, ko se soočamo s številnimi globalnimi krizami po svetu. In nekako tradicionalni način delovanja morda ni najboljši in moramo najti eh, nov način, da pritegnemo eh, ljudi k sodelovanju, ko se soočamo s težavami v tem globaliziranem svetu. In potem še ena močna točka, strokovno znanje, izkušnje. Eh, vodje kulturnih ustanov. Ehm, se spoznajo na razmere. Tukaj gre za strateško zavedanje in oni eh, lahko svetujajo inštitucijam Evropskih unij, namreč kakšne strategije naj izvajajo Evropske inštitucije. Kajti uh, kulturne uh, ustanove imajo, posedujajo znanje, ki bi lahko steklo v evropske projekte. Sedaj pa še šibke točke. Tukaj bi rada povdarila eno poglavitno stvar in to je uh, to, da nimajo mandata. Večina kulturnih ustanov ima specifični mandat, ki pomeni promoviranje nacionalne kulture v statutih ali pa v izjavah o misijah, seveda obstajajo izjeme, se ne nanašajo oziroma niso omenjene dejavnosti povezane za Evropo. Torej, to bi morali spremeniti. Kajti, če to ni v izjavi misije, torej, če, če to ni v predelitvi misije, potem to ni v delovnem programu, pot, če tega ni tam, potem temu niso namenjena nobena sredstva in potem temu tudi ni namenjeno ga osebja. In a, eh, to potem nekako je porinjeno krobo. Potem priložnosti. Ena največjih priložnosti je sledeča. Veliko kulturnih ustanov želi uskladiti svoje tematske in geografske prioritete s tistimi Evropske unije. Evropska unija se mora osredotočati na te strateške države in pa na evropske sosede. Torej, kulturne ustanove zelo podpirajo ta pristop. Pa si pogledajmo še eno od groženj, kar nekaj jih je, ampak rada bi izpostavila eno. Namreč eh, monopolizacijo eh, večjih eh, kulturnih ustanov, to so zelo mogočne kulturne ustanove, z velikimi, številnimi uradi, z velikim proračunom. In to pomeni, da bi lahko monopolizirale proračun, ki je namenjen za eh, kulturne zonanje odnose. In to pomeni, da bi druge kulturni operaterji imeli manj možnosti, ki pa imajo kulturni okvir, iz katerega, evropski okvir, iz katerega delujejo. Sedaj pa še naša priporočila. Da, imamo občutek, da e, inštituti lahko odigrajo vlogo, kajti že izvajajo projekte in imamo občutek, da uh, bi EU in države članice imele koristi od tega, če bi več združevali vire in pa če bi združevali strokovno znanje, kajti to bi uh, dalo Evropski uniji tudi večjo vidnost zlasti pri dejavnostih, ki jih izvajajo v tretjih državah. Da bi vzpostavili sodelovanje med inštitucijami EU in kulturnimi ustanovami, imamo občutek, da bi tukaj morali veljati, veljati določena načela. In prvo bi bilo, da bi prosili vlade, naj dajo eh, kulturnim ustanovam mandat za to, da se ukvarjajo z eh, zadevami EU. Torej, morali bi imeti eh, poseben mandat. In druga stvar je ta, da bi se morale dejavnosti izvajati v skladu z načeli pripravljalnega dela, to sem vam že omenila. To pomeni, da bi, izvaja, da bi sodelovali pri, pri projektih in da ne bi spodbujali, promovirali nekega, neke nacionalne kulture. In potem je to še tretje načelo. Treba je spoštovati obveznosti kulturne ustanove, ki bi uh, izvajale misije EU, bi morali podpisati memorandum o razumevanju z Evropsko komisijo in pa z um, službo za zunanje delovanje. In tako, da bi bilo čisto jasno povedano, kakšne obveznosti imajo vse upletene strani. In četrto načelo, kulturne ustanove se uh, spodbujajo k temu, da sodelujajo z nevladnimi organizacijami in pa drugimi javnimi ali privatnimi organizacijami. In eh, to bi povečalo tudi vse evropsko mreženje. In tako bi ugotovilo, da se lahko, to bi zagotovilo tudi to, da se v projekte zune Evropske unije lahko vključijo tudi drugi kulturni operaterji in tako bi ustvarili tudi multiplikatorne učinke morali bi dati spodbudo kulturnim ustanovam, naprimer pomoč v obliki financ in pa svetovanja za projekte, ki so skupni in ki se osredotočajo na združevanje virov in ki imajo evropsko razsežnost in ki se osredotočajo na spodbujanje vrednot Evropske unije, da bi ustvarili večjo preglednost in da bi zagotovili, da so postopki odprti in pošteni, imamo občutek, da bi morali ustanove zadostiti trim um, um, kriterijem za upravičenost, če jih financira Evropska unija. In evropska ustanova bi morala tudi so zagotavljati sredstva. Torej, v prvi vrsti bi morale inštitucije eh, pokazati, da imajo možnost, da sodelujajo, drugič morale bi zagotoviti ravnotežje med eh, majhnimi, srednje velikimi in velikimi kulturnimi ustanovami, tako da bi bilo jasno, da bodo vključene tudi majhne, ne samo velike. In potem je tu še ena pomembna stvar. Morala bi obstajati klauzula, kjer bi bilo zapisano, da bi eh, morali izvajanje dejavnosti dati eh, v, eh, oziroma naložiti izvajalcem na, na kraju samem, torej pod izvajalcem. In še moja zadnja točka, da bi EU lahko izvajala to strategijo, smo predložili tudi pilotne projekte. Tako bi lahko na ta način testirali, kaj deluje in kaj ne. Ne obstaja strategija, ki bi bila primerna za vse. Treba je eh, pogledati različne regije. Kulturne ustanove bi zelo rade sodelovali z inštitucijami EU v državah, ki imajo težave. In zato bi rada povdarila en pilotni projekt in sicer eh, projekt v Iranu. Iran se odpira, kot veste, in je pripravljen sodelovati in vzpostaviti kulturne odnose z drugimi državami. Ta hip samo ena kulturna ustanova ima urad v Teheranu. No Tam tudi ni evropske delegacije. To bi bila lahko dobra priložnost, da bi eh, združili evropske ustanove in da bi lahko skupaj ponudile svoje storitve lokalnemu prebivalstvu, da bi potem skupaj izvajali lokalne dogodke, da bi izmenjevali kulturo in pa da bi pritegnili tudi ljudi v kulturnem sektorju in tako naprej. Dobro, toliko z moje strani. Hvala lepa. Grazie davvero, mi sem. Hvala. Resnično hvala. Mislim, da imamo dobro izhodišče za to da poglobimo to tematiko. Ne samo, da ste analizirali 30 eh, inštitutov, ampak pokazali ste, katere so aktivnosti, kakšni so institucionalni odnosi, kakšno je javno financiranje in koliko delovnih mest nedavno ponujajo. In všeč mi je bilo tudi to, da ste analizirali močne strani in šibke točke, izkušnje. Poznamo, kaj ti vemo, da smo imeli pilotni projekt z naslovom Več Evrope skupaj z Evnikom, to je ta mreža, o kateri ste govorili. Nedvomno lahko ta vloga postane bolj strateška v nekem okviru nove evropske kulturne diplomacije. Dejali ste, da v svojem statutu oziroma poslanstvu ti inštituti zdaj nimajo nič eksplicitnega, kar bi govorilo o spodbujanju evropske kulture poleg nacionalnih kultur. Torej to bi bilo potrebno vključiti v statute. Zdaj pa, če kdo želi besedo. Gospod Zvir. hvala za predstavitev. Kljub temu bi rad vprašal, eh, katere so tiste temeljne univerzalne vrednote, na kateri bi morala temeljiti medkulturni dialog in medkulturna izmenjava. Tiste, ki ste jih imeli napisane gor, niso med prvimi vrednotami, na kateri temelji evropska kultura. Ci sono altre questioni? Še kako vprašanje? Lahko morda prisluhnimo odgovoru, morda lahko predstavite še kak drug vidik vaših raziskav. Mene zanima tudi to, kar ste omenili in sicer poudarek, da bi mreže ali posamični inštituti pridobili evropska sredstva. in da ne bi prišlo do monopolizacije strani največjih. Druga stvar, ki me zanima, pa je to, ko ste omenili dejstvo, da danes v nekaterih državah, torej vse države nimajo teh inštitutov, morda bi bilo dobro slišati, če bi bilo več koordinacije, več skupnega ukrepanja. Omenili ste Iran. V nekaterih državah ni ne delegacij, ne kulturnih inštitutov in morda bi lahko promovirali evropsko kulturo, vse njene raznolikosti, pa tudi subjekte bi lahko promovirali s pomočjo neke, nekega, če hočete, evropskega veleposlaništva, torej nekega inštituta, ki bi skrbel tudi za eh, promocijo drugih ko ste se pogovarjali z nacionalnimi kulturnimi inštituti, se vam zdi, da so pripravljeni na to, se vam zdi, da že čutijo to razsežnost ali tudi oni morda mislijo, da jim manjka bolj evropski mandat, če tako rečemo. Okay. Okay, Hvala lepa za vprašanje. Glede evropskih vrednot. Ko govorimo o evropskih vrednotah, se sklicujemo na vrednote, ki so omenjene v pogodbi o Evropski uniji. Govorimo torej o tretjem členu in 21. členu pogodbe o Evropski uniji. Lahko vam jih navedem. Govorimo o demokraciji, pravni državi, univerzalnosti, prepoznavnosti človekovih pravic, temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost, solidarnost in spoštovanje načela listine Združenih narodov o človekovih pravicah. Okay. Okay. Um, well, we're coming back to to actually the the point that you made. Potem govorili ste o modelih sodelovanja. Pogovarjali smo se s kulturnimi inštituti tudi o tem. Povedali so nam, da potrebujemo prožen in večplasten model sodelovanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni treba, da vsi kulturni inštituti delujejo v vsaki državi. Verjetno je najbolj smiselno, da delujejo tisti inštituti, ki imajo največ zmogljivosti in največ interesa ti bi potem lahko delali tudi v imenu drugih. Recimo v primeru Tunizije. Tam je pet do šest kulturnih inštitutov in nekaj je manjših, ki pa nimajo predstavništva v teh državah. Ampak, kot rečeno, s pomočjo sodelovanja so inštituti lahko sodelovali tudi v državah, kjer sicer nimajo svoje pisarne. To je skratka mešan model, ni nujno, da je vsakdo prisoten povsod, ampak tisti, ki imajo največji interes, potem pa v okviru projektov lahko vključijo tudi manjše oziroma tiste, ki imajo manjši interes, če seveda ta interes obstaja. Tako je tudi v Iranu. Tisti, ki so najbolj zainteresirani, se lahko vključijo v to Evropsko hišo, nikakršne obveznosti ni, da bi bili vsi prisotni. Hvala lepa. Ne vem, če je še kako vprašanje. Vedeti morate, da imamo za seboj dva naporna dneva dela in verjetno so kolegi tudi že izčrpali eh, svoja vprašanja, ampak mislim, da gre za raziskave. Želite besedo? Izvolite. Eh, jaz sem želel samo vprašati eh, glede razlike, ki so Ehm, nekatere vrednote so navedene v okviru Promotion of EU Fundamental Values, tukaj na vašem, eh, na vašem gradivu, vendar nobena od temeljnih pravic, ki ste jih vi naštela, ni omenjena. Zato sem vprašal, ali eh, je tu kakšna diskrepanca, samo to sem želel vedeti. Verjamem pa, da boste spoštovali tudi tiste vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Samo to, toliko za pojasnilo tega vprašanja. No, of course you. Oh, sorry. Okay. No, I would like to... Na to bi se rada odzvala. Ko govorimo o temeljnih vrednotah, naj povem, to je samo ena prosojnica. In na prosojnici smo seveda morali omejiti vsebino, ampak tu smo želeli povedati to, da bi eden od pilotnih projektov bil, da se pogovarjamo o evropskih vrednotah, recimo v strateških državah ali tistih državah, kjer se pač EU želi pogovarjati o tem. Sveda se lahko pogovarjamo o katerih koli uh, eh, temeljnih vrednotah. Nisem pa mogla izčrpno navesti vseh vrednot. Razumem vaš ugovor, razumem. Tu je namreč govor o nekaterih specifičnih pravicah, to je samo en del. Tu seveda se mnenja lahko razlikujejo, potem pa seveda imamo temeljne vrednote. Razumem ta vaš ugovor, tu niso bile navedene vse vrednote, ampak samo nekateri primjeri. Gre za nekatere temeljne pravice, potem gre za preprečevanje diskriminacije in tako dalje. Tako da ja, razumem ta ugovor, namreč si znam, ni bil usklajen z siceršnjimi temeljnimi pravicami, ampak važno, da se zdaj razumemo. Sicer pa se mi zdi, da je vrednost te raziskave zelo velika in zanimiva. In ko bomo imeli razpravo o novi kulturni diplomaciji, bo to zelo pomembno. Namreč Zelo pogosto smo spraševali o tem, tudi v resoluciji, ki ste jo omenili, smo govorili o tem. Delegacije Evropske unije morajo biti bolje opremljene s kompetencami in s poslanstvom tudi na področju kulturnih in izobraževalnih politik. Kmalo se bom srečala z novo delegacijo. Šlo bo za sodelovanje med EU in Tunizijo in imeli bomo tudi predstavnike Tunizije in prosili smo, da bi v okviru tega seminarja eno uro namenili sodelovanju med um, EU in Tunizijo na področju kulture in izobraževanja. Zato je zelo pomembno, da izkoristimo vse te vire in to, kar ste vi povedali, nam bo zelo koristilo. Zelo se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, za vaše delo in eh, prepričana sem, da bodo priložnosti, da predstavite ta projekt tudi drugot. Zanimivo bi bilo imeti tudi predstavitev skupaj z Evnikom. Hvala lepa. Eh, S tem zaključujemo naš današnji sestanek. Hvala lepa vsem hvala vsem udeležencem, predstavnikom generalnega direktorata. Je komisija želela kaj povedati? Opravičujem se, komisija izvolite. Malce sem utrujena, samo zato vas nisem videla. Nikakor ne podcenjujem vaše prisotnosti tu. Izvolite, za par minut dobite besedo. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Kratek bom, Želim pa povedati, da komisija pozdravlja to poročilo, ki prihaja ob zelo oportunem trenutku. Skupaj službo za zunanje delovanje pripravljamo sporočilo glede Evropske strategije za evropske kulturne odnose in kot je bilo omenjeno, to sporočilo, če tudi je še v delu, lahko potrdim, da bo temeljilo na tej novi paradigmi človek človeku, in to pomeni, da bomo predlagali pristop od spode na vzgor. Kulturni inštituti bodo tu nedvomno odigrali veliko vlogo in želel sem omeniti odnose in sodelovanje, ki ga že imamo s kulturnimi inštituti. Torej, ti kulturni inštituti so tisti, ki so izvedli pripravljalne ukrepe, veliko je bilo posvetovanj. Posvetovali smo se ne samo s kulturnimi inštituti, pač pa tudi z deležniki nasploh. Potem, morda se boste spomnili, da je ustvarjalna Evropa eh, začela financirati projekt skupaj z EUNIKOM, da bi okrepili strateško razmišljanje in tudi sposobnost teh grozdov, ki bodo ključni partnerji pri izvajanju naše strategije tesno sodelujemo torej tudi z Evnikom. Evnik trenutno izvaja proces prejemanja nove vizije, nove strategije, ki bo zelo v skladu s tem, kar bomo mi predlagali. Tudi to je torej pozitiven razvoj. In še ne nazadnje, v okviru partnerskega inštrumenta z FPI pripravljamo platformo za kulturno diplomacijo to platformo bo upravljal konzorcij kulturnih inštitutov in na ta način nam bodo s to platformo pomagali oblikovati in izvajati dejavnosti kulturne diplomacije, pa tudi izvajati usposabljanje. Seveda pa bodo na tej platformi tudi svetovali kulturnim inštitutom. Kulturni inštituti so nam vedno bili pomembni. Zdaj njihovo ulogo še povečujemo in se zbližujemo z njimi in upamo, da bo sodelovanje odlično tudi v prihodnje. E, e, Hvala lepa, gospod Pekar, za oddelka za izobraževanje in kulturo. Oziroma, vaša panega je kulturna raznolikost in inovacije, če sem bolj natančna. Zelo računamo na tesno sodelovanje v zvezi z novo eh, strategijo za kulturno diplomacijo. Želimo si sodelovati z gospom Mogherini, z vami in tudi z komisarjem pristojnim za področje sodelovanja. Pripravlja se platforma, tudi konzorcij evnika bo sodeloval, saj tako si predstavljam, in na ta način bomo dobili še večjo možnost, da okrepimo to kulturno razsežnost v okviru naše zonanje politike. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek. Zdaj smo v zaključku. Naj spomnim, da se bomo naslednjice stali 14. marca ob 15. Potem 15. marca od 9. do eh, 12.30 in na to od 15 do 18.30. Novi polni dnevi. Hvala lepa vsem, hvala sekretarjatu, oddelku za politiko, hvala lepa komisiji, hvala lepa udeležencem in tolmačem. Zdaj pa vas prosim, da zapustite dvorano, kajti nadaljevali bomo s stankom koordinatorjev. Zato lepo prosim, da odidete iz dvorane.